politiki konkurence v evropski uniji. gospod messerschmidt imate besedo. tak formand og øh, jeg har glædet mig til debatten her det er dejligt selvom tiden er lidt henskreden at vi øh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, da ste nam omogočili danes to razpravo. Naj povem najprej nekaj uvodnih besed. Politika konkurence je izjemnega pomena, tako za notranji trg, kot tudi sicer. In glede na to bi rad povedal, da je to pogosto povezano s podobnimi vidiki kot cesti promet. Če ne upoštevamo rdeče luči, pride do kaosa in tu je podobno. E, z gospovestejo dansko ministrico za konkurenčnost sem se o tem veliko pogovarjal in tudi sodeloval. Moram reči, da mi je bilo veliko veselje delati na tem poročilu tudi zato, ker sem lahko deloval s kolegi iz drugih političnih skupin, izvedel sem veliko o različnih drugih politikah. Zanimivo pa je tudi to, da bomo vsem tem lahko glasovali jutri na plenarnem zasedanju. Glede na vse to, kar eh, nisem uspel še doslej povedati vsega o tej temi, bi vseeno podal eno predhodno opombo. Tu se ukvarjamo z več težavami. Eno od najpomembnejših je tudi socialni dumping. Ni več zgolj na ključe, da se s tem ukvarjajo različni odbori, komisije, te in one organizacije. Očitno je zadeva zelo pereča. No, gre za to, da so zadeve pravzaprav zelo logične in jasne, podobno kot neenakost med spoloma, o kateri smo ravno kar govorili. In če govorimo o tem, da je treba zadeve pospešiti, potem moramo ukrepati konkretno. Težko je najti pravo formulacijo, ki bo sprejemljiva za vse. In zato upam, da boste naklonjeni temu, kar sem sam zapisal. Poleg tega se soočamo z zadevami, eh, o katerih se prej ni govorilo. Tisto, o čemer sedaj govorimo pod skupno, skupnim imenovalcem Lux Lix, ko se je govorilo o različnih davčnih politikah držav članic, predvsem s podarkom na Luksemburgu, ki naj bi s tem pritegnil pomembna podjetja v svojo državo. Torej se moramo vprašati, kje je pravo mesto politike konkurenčnosti. Danes govorimo o tem tako, jutri drugače, ampak upam, da smo s tem tukaj zastavili neko pravo podlago za nadaljna razmišljanja. Jasno je, da gre za veliko neenakost pravil igre, vendar moramo vsi delovati na tem področju. Podobno kot vsi potrebujemo davčno politiko, potrebujemo tudi politiko konkurence, vendar je treba, da je le ta zdrava in smotrna. No potem še ena pomembna zadeva. Pogosto omenjamo v tej zvezi strukturne sklade. Če hočemo izboljšati delovanje podjetij, potem moramo izboljšati tudi delovne pogoje in številne druge elemente. Hočem povdariti, da je treba upoštevati veliko različnih elementov, veliko različnih sektorjev, kjer naši državljani terjajo in zahtevajo proaktivnejši pristop z naše strani, bolj konkretne ukrepe. Naprimer, če gre za liberalizacijo energetskega trga, ni dovolj, samo storimo nekaj na področju liberalizacije energetskega trga, če ne pripravimo osnovo za povezano z drugimi sektori, kaj potem z digitalizacijo, o kateri tudi veliko govorimo. Tudi to je zadeva, ki je ne gre obravnavati ločeno. Po vsakem sektorju se pojavljajo takšni in drugačni digitalni dejavniki. Google pa je tisti, ki se pojavlja praktično vse posod. Eh, zato moram reči, da sem bil zelo hvaležen za pomoč kolegov, ki so mi pomagali na področju digitalnih faktorjev, ki jih sam ne obvladam dovolj. Vendar tu sedaj ne bi rad izpostavljal Google. Ker nas zanima je trend, ki se dogaja že leta in leta. Komisija namreč začne z neko pobudo, ki pa ne vodi k nikakršnemu konkretnemu rezultatu. Mislim pa, da tega ne gre sprejeti kot dejstvo, ki bo zdaj veljalo za zmerom. Komisija mora biti odločnejša in upam, da bo do tega tudi prišlo. Upam, da bomo jutri to poročilo sprejeli in začeli delovati na tem konkretno. Hvala. E, a teraz e, o zabrali gosu poprošam v imenu. Hvala lepa. Sedaj pa gremo naprej v imenu Evropske komisije gospa Margaret Vestager, ki se bo odzvala na to, kar je povedal gospod Messerschmidt. Najlepša hvala. Najprej bi se vam, gospod poročevalec, rada zahvalila, prav tako tudi vsem poročevalcem v Senci, gospe Kalas, tudi vsem odborom, še zlasti za mnenje odbora Imko. To je zelo solidno opravljeno delo, če lahko tako rečem upošteva vse naše vrednote in poglavitne elemente konkurenčne politike oziroma politike konkurence, podarja pa tudi pomembno vlogo sektorjev, o katerih smo se pogovarjali. Če ne govorim o vrednotah, o podlagi, o temeljnih elementih, potem moramo meniti tudi to, da je konkurenčnost del naše demokracije da se s tem lahko prepreči pretirana koncentracija kapitala, s tem se lahko omogoči, da lahko tisti, ki so nadarjeni, ki imajo koriste pobude, dejansko lahko delujejo na odprtem skupnem notranjem trgu. Zelo pomembno je podariti tudi to, da je včasih krize ravno treba stopiti skupaj in da to niso časi, ko bi se sprostili in dvignili roke. Ravno sedaj je treba ukrepati, da bomo vsi imeli boljše možnosti. In podobno kot je pravkar omenil poročevalec, je politika konkurence zelo pomembno orodje za doseganje številnih ciljev energetske unije, digitalnega enotnega trga in tudi kapitalnih trgov. Imamo veliko znanj in sposobnosti, vendar si jih moramo deliti in izmenjati. Potrebujemo tudi odkrito razpravo o tem. Sama pa vam obljubim, da vam bom pozorno prisluhnila in tudi sicer sem rekla, da je treba tesneje sodelovati z Evropskim parlamentom. Pravilno ste omenili tri prioritetna področja. Kot prvo, energetska unija. Cili so dokaj preprosti, neodvisna in varna dobava energije. To je zelo pomembno. Pomembno je pa, da izvajamo zakonodajo, ki smo že sprejeli. Potem pa lahko še razmišljamo, kaj storiti naprej, da bomo nadgradili pravo energetsko unijo. Med drugim to pomeni, da moramo tudi pozorno spremljati delovanje energetskih podjetij, da bodo delovala v skladu s pravili trga, da bomo lahko zagotovili, da ne preprečujejo konkurenčnega delovanja. Glede digitalnega enotnega trga je popolnoma jasno, da potrebujemo tak enotni trg. Imamo veliko različnih nacionalnih trgov in tisti, ki plačujejo ceno te razdrobljenosti, pa so vsekakor končni porabniki in majhna podjetja. Zagotoviti moramo konkurenčne pogoje tudi na tem področju. In tudi to, da vsta napredek doseže končnega uporabnika. Treba bo na nek način spodbuditi in izvati velika podjetja, da se začnejo drugače obnašati. Zadnje področje, ki ga želim še omeniti kot zelo pomembno, je tudi davčna politika v smislu, spodbujanja konkurenčnosti. Vendar to ne sme biti nekaj tajnega in prikritega. Potrebujemo preglednost, transparentnost, zato da se davčne politike ne bodo uporabljale za izogibanje konkurenčnosti. S tem se sedaj konkretno spopadamo in mislim, da bomo ravno na tem lahko nadgradili tudi boljše odnose med tem parlamentom in komisijo. Hvala. Najlepša hvala. Hvala komisiji, sedaj pa dajem besedo še gospe Kaj Kalas v imenu odbora Imko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo sem vesela, da ste omenili vrednote, na katerih temeli politika konkurence, svoboda in enako vseh udeležencev. Čestitam tudi poročevalcu za odlično pripravljeno sporočilo kot eh, članica odbora, ki je pripravil svoje mnenje. Sem zelo vesela, da ste ga upoštevali. Govorili smo o dostopanju malih in srednjih podjetij do skupnega trga, o prednostih enotnega digitalnega trga in tudi o spodbujanju inovativnosti. Kot liberalka pa sem nekoliko razočarana, da se to poročilo preveč osredotoča na večjo regula, regulativo, na še večjo predpisanost zadev. Zdi se mi namreč, da bi tukaj morali storiti ravno obratno, ravno v časih gospodarske krize. Mi smo sicer zastopniki številnih davkoplačevalcev, potrošnikov, vendar tudi lastnikov malih, srednjih, pa tudi velikih podjetij, ki morajo zaupati evropski politiki konkurence, da bodo lahko delovala v varnih gospodarskih pogojih. Šele s tem bo mogočena rast podjetij. Kar potrebujemo je močen evropski organ, ki bo spremljal in nadziral konkurenčnost delovanja podjetij ob uporabi digitalizacije in vseh sodobnih orodij. Če se tega ne bomo lotili resno, bomo le škodovali našim bolj inovativnim podjetjem. Upam, da bodo kolegi delili moje mnenje z menoj, tudi ko bomo jutri glasovali. Hvala. Hvala, gospa Kalas. Prvi govornik za politične skupine je gospod Werner Langen, dve minuti v imenu e LS. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, poročevalec. Leta 2013 smo pričakovali to poročilo, to je bil čas komisarja Almunije. No, sedaj smo prišli tako daleč, da lahko razpravljamo o njem. Mislim, da je moč ugotoviti, da je Evropska unija zavezana na podlagi pogodb gospodarski politiki z spoštovanjem načela odprtega gospodarstva in konkurence. To je v pogodbah določeno, komisija ima pravice, ko gre za boj proti kartelom, monopolistom, ko gre za boj proti nelojalnemu določanju cen v državah članicah, ko gre za eh, pretok kapitala in tako naprej. Ampak kaj je tisto, kar manjka? Manjka demokratična legitimnost mnogih smernic, eh, uredb, podlag do sedaj to ni vključeno v postopek soodločanja. Ko gre za moč nekaterih na trgu, je komisija naprimer eno milijardo eh, evrov dala na voljo Microsoftu za razvijanje njihovih dejavnosti in proizvodov. V zadnjih letih je komisija bila premalo odločna pod vodstvom gospoda Almunije. Določili smo tržne deleže, recimo na področju telekomunikacij, ampak Google se tega celo vrsto let ni eh, držal. Tudi neplačevanje davkov je zelo zahtevna tema. Poleg tega, ko gre za vračanje neustrezno izplačanih državnih pomoči. V celi vrsti primerov smo zaupali državam članicam, da bodo delovale v skladu s predpisi, namesto da bi imeli neke neodvisne eh, organe za preverjanje. Hvala za politično skupino SND, gospod Šanji. Kaj sem vse pa na lajatu še ga tistelt? elnök asszony én <clears throat> szeretném megköszönni a najlepša hvala gospa predsedujoča zahvaljujem se gospodu messerschmidtu za to poročilo zahvaljujem pa se tudi poročevalcem in poročevalkam v senci s katerimi je dobro sodeloval zelo različna so bila naša izhodiščna stališča ampak kljub temu mislim da smo uspeli doseči dobre kompromisne rešitve v imenu moje politične skupine, bi želel povdariti, da sem vesel s pričo tega, kako to poročilo dobro povdarja nekatere pomembne zadeve. Recimo, kako pomembne so storitve za naše državljane. Odboru IMKO bi se želel tudi zahvaliti za to, da je digitalni notranji trg dobil večjo vlogo kot eh, prej. Menimo namreč, da je na podlagi inovacij moč zagotoviti gospodarsko rast v Evropi. Zahvaljujem se tudi vsem, ki so prispevali k temu poročilu za to, da to poročilo upošteva tudi socialne vidike politike konkurence. Ampak žalosten sem, da Evropska ljudska stranka je skoraj da uspela črtati iz eh, tega poročila vse, kar je povezano s socialno razsežnostjo. Mislim, da to ni prav. Točka 85 poročila se nam zdi zlasti problematična, kajti moč bi jo bilo napak eh, razumeti. Gre za liberalizacijo železniškega prometa in videti je, da gre tukaj za neko zavezo, dožnost in tega moja politična eh, skupina tega ne more podpreti. To je bilo stališče liberalcev. Zdi se nam, da tudi v 45. točki ne bi bilo treba omenjati nekega konkretnega podjetja. Hvala za EKR. Marek Jozef Grobarček, eno minuto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 Tu se soočamo s številnimi težavami. V Evropi imamo popolnoma drugačno strukturo energentov kot naprimer v Združenih državah. Če pogledamo, kakšno je stanje med obema državama, vidimo, da je pri nas stanje med državami članicami zelo različno. Že na polskem je popolnoma drugače kot v Ameriki in to seveda še dodatno vpliva na krizo v Evropi. Potem pa govorimo še o ideologijah, o različnih podnebnih eh, politikah in vse to zadeva tudi konkurenčnost. Ne moremo govoriti o konkurenčni Evropi, če se tega ne zavedamo. Hvala v imenu Alde, naslednji govornik gospod Tremosa in Balcel s dve minuti in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. To make a difference in the fight against oligopoly. Najlepša hvala. Močno pozdravljam delo gospoda Mester Švita, zbral je veliko koristih idej za krepitev konkurenčnosti. In eh, rezultat je viden, to odlično poročilo. V našem odboru je to poročilo prejelo 51 glasov za in le dva proti, tako da upam, da bo tudi jutri izglasovano z veliko večino glasov. Sporočilo tega poročila je jasno in odločno. Če se hoče komisija izogniti še hujšemu propadu naših gospodarstev, se treba s tem spopasti odločno in hitro. Treba je eh, pogledati resnici v oči in tudi priznati, kakšno je dejansko stanje z Googlom. Ravno včeraj smo slišali novosti v zvezi s tem. Treba se bo odzvati zelo hitro, mogoče že danes najdemo neke dobre predloge. V postopku proti Google je veliko elementov, ki zanimajo številne države članice. Nekatera podjetja se dobro zavedajo tega, nekatera se bojijo napasti Google odprto, druga so popolnoma odkrita in se ne bojijo, da bi Google izključil iz svojega poslovanja. Pomembno je, Eh, videti, kako to, da so nekatera podjetja preprosto izginila z Google strani, kar je močno prizadelo eh, njihove prihodke. Sam nisem ideološko proti Googlu ali kateremu koli drugemu ameriškemu podjetju, sem pa proti monopolu. Eh, Google ima zelo velik tržni delež v številnih evropskih podjetjih, Eh, državah in videti je, kot da bi deloval nek stražar proti malim in srednjim evropskim podjetjem. Google nima vedno najboljših možnih načinov iskanja, niti za potrošnike ne. Zato mislim, da je treba stopiti tem zadevam na prste, bodi si s konkretnimi kaznimi, bodi si z jasnejšimi eh, predpisi in zato me zanima, ali boste storili kaj konkretnega v zvezi s tem primerom Google, če hočete biti kredibilni, boste morali tu nekaj storiti. Hvala. Modri karton je za vas. Gospod Remosa in Balcels, sprejmete modri karton? Uh, Gospod Vanculika, 30 sekund. Uh, you put the microphone on, please. Ali bi prosim prižgali mikrofon? Ja, eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pravzaprav sem hotel kolega vprašati, ali se strinja s tem, da bi v to poročilo vključili tudi besedilo o Google. I was asking you Vprašal sem vas, ali se strinjate, da se v to poročilo vključi tudi tematika zasebnih napadov na Google. Ali se strinjate s tem? To ni vprašanje obdavčanja. Ne govorim o tem. Ne govorim o davčnih napadih na Google. Hočem, da se pogoji izenačijo, da so pogoji na evropskem trgu enaki za vse. V Ameriki ima Google tudi druge konkurente, s katerimi lahko enakopravno tekmuje. Tukaj pa ni tako. Veliko evropskih podjetij je žrtev slabih praks pri Google in to se bo v naslednjih letih ne bo spremenilo, tako da bo Google ostal edino podjetje na tem trgu. Torej nikakor ne gre za vprašanje obdavčitve, ne vem, če sem vas prav razumel, gre za enake pogoje za vse, za enakopravnost. Pa še ena zadeva. Eh, proti Microsoftu je bilo izrečeni nekaj eh, denarnih kazni. Komisija jih je večkrat izrekla. In zakaj jih potem v zadnjih štirih letih ni izrekla tudi Google? Ti... Dobro. Naslednja govornica za eno minuto in pol je gospa Paloma López Permejo za GUE-NGN. Gracias, presidenta. Valoramos los. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Uh, mi sicer podpiramo pozitivno plat tega poročila, komentarji so kritični, postavljene so tudi pomembne prednostne naloge. In seveda imamo tudi možnost novih usmeritev naše politike konkurence. Eh, govori se tudi o škodljivih vplivih, ukrepov, ki smo imeli doslej tako za kmete kot eh, za tež, eh, o težavah v bančnem sektoru in tudi o davčnih politikah v smislu eh, Liksa. Vsi si pa prizadevamo, da bi imeli višjo stopno zaposlovanja in boljše pogoje za podjetja. Mi se bomo pri glasovanju zdržali zaradi tega, ker zadeve še niso dovolj jasne. Politika konkurence ne more biti neke vrste bojno polje za obračunavanje različnih zagovornikov, različnih prepričanj mislimo, da je komisija s svojimi ukrepi ali neukrepanjem pripomogla k uničenju številnih delovnih eh, mest in da je tako tudi Evropa postala eh, žrtev pričujoče krize in Španija ni edini tak primer. Mislim, da je treba evropejcem končno dati možnost, da se enakopravno konkurenčno soočijo z drugimi. Treba je tudi vprašati naše državljane, kakšno je njihovo stališče v zvezi z vsem tem. In tudi o tem, kako potekajo ti različni primeri pred sodiščem, kako se na koncu poravnajo, ne da bi bila javnost obveščena in kaj to pomeni za podjetja. Hvala naslednji govornik je gospod Mišel Rajmon za Evropsko svobodno zavežništvo. Hvala, gospa predsedojoča, gospa komisarka. Najprej se poročevalcu gospodu Mesošmitu zahvaljujem za to, da je uspel pripraviti precej uravnoteženo poročilo glede na zelo eh, različna izhodišča, s katerimi smo se soočali pred pogajanjem. Tri stvari bi želel povdariti, ki so morda še bolj pomembne za prihodnost, kakor eh, za preteklost. Prvič, moramo proučiti agresivno konkurenco na področju obdavčenja. Ko gre za lux leaks, se mi zdi, da je to eden od takšnih primerov in sedaj ob devetih začenja zasedati posebni odbor za te zadeve. Ne vem, ali je to res eh, resno delovanje. Ob 21. uri bomo začeli morda res eh, govoriti konkretno o boju proti agresivni davčni konkurenci. Drugo, poročilo povdarja, da je treba povdariti diskriminacijo, ko gre za dostop do podatkov na Eh, mreži na, sple, na svetovnem spletu. Zlasti za nova podjetja je to problematično. Za majhna podjetja, ki šele začenjajo delovati, je to veliko breme. Kolega Oettinger, gospa komisarka, govori o eh, tistih, ki se borijo za neutralnost eh, svetovnega spleta kot o talibanih. No, ne vem, ali je to resno, ali bo komisija resnično naredila delo, ki bi ga morala opraviti in zanimalo bi me, kaj vi menite o tem. In tretjič, energija. Obnovljivi viri energije bi morali biti bolj v spredju, zlasti, ko gre za trajnostni razvoj. Ampak kako je to združljivo z dovoljenjem za pospeševanje gradnje novih jedrskih eh, elektrarn v Evropi. Gre za dovoljenja, ki jih je izdal vaš predhodnik, gospod Almunija. Parlament je bil absolutno proti. Tudi na tem področju moramo drugače delovati in upam, da se boste politično v tem smislu tudi zauzeli za nova stališča. Hvala. Naslednji je gospod Stephen Wolf v imenu neposredne demokracije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropa umira, njenim ljudem je težko. Pa vendarle je to čudovita celina, a ljudje tukaj nimajo več česa jesti. Otroci in mladina odhajajo, iščejo boljših pogojev za življenje in konkurenčnost je bistveni razlog, da lahko ustvarimo delovna mesta tudi v malih in srednjih podjetjih, da bodo ljudje imeli dovolj denarja, da bodo ne le plačali položnice, temveč tudi bolje prehranjevali svoje družine. In če pogledamo tako poročilo, ki ga je napisal posameznik, kot je recimo gospod Mesešmit, ki nima nobene podobne skrbi v življenju, potem dobimo tudi take rezultate, kot jih vidimo. In tukaj žal podobne prošnje in pobude naletijo vedno na gluha ušesa in zato nikoli ne uresničimo ciljev, ki si jih ljudje želijo. Ker konec koncev imajo ljudje, ki tukaj delajo v tem sklicu, določene drugačne pojme, delujejo pod vplivom ljudi, ki so močni, ki delujejo v korporacijah in znajo pritisniti tako na komisijo, komisarje, kot na parlamentarce. Mislim, da je težava enaka, bodi si tukaj, bodi si v Bruslu. Ljudje nimajo dostopa do tistih, ki sedimo tukaj in tam. Vedno obstajajo številne ovire za vsa mala in srednja podjetja, za male ljudi. S tem se spodbuja samo egoizem pa tudi pogotnost, spodbuja se pogotnost tistih, ki so že zaslužili milijone in si napolnili žepe z različnimi bonusi. In tole tukaj je zelo nevarno območje. Konkurenčnost tukaj vedno pogori. Nikoli ne uspe. Nobeno poročilo, niti tole ne, ne bo doseglo nikakršnega pomembnega cilja za naše ljudi. Nahraniti lačne in jim dati dela. Hvala lepa, gospod Wolf, gospod Jakočič ima modri karton za vas, ali ga boste sprijeli? 30 sekund, prosim, izvolite. Razen tega, in naj povem najprej, da se strinjam z vami, ampak kadar govorite o ljudeh, ki komaj se stavijo, konec koncev v enem mesecu, ki kome preživijo, prosim, ne govorite drugič z rokami v žepih, to tudi ni ravno najboljši znak spoštovanja. Ampak tukaj, kot poslanci, imamo vedno možnost, da se odločimo, da bomo neodvisni, da bomo razmišljali svojo glavo ali pa da bomo padali pod vpliv tega in onega. To možnost ima vsak, ne vem, ali se vi s tem strinjate in to je moje vprašanje. 30 sekund imate. Da, gospod, veseli me, da svobodno razmišljate. Vesel sem tudi, da jo imam sam. Vendar tisto, kar vidim tukaj v tem parlamentu, je velika večina ljudi, celo socialistov, ki glasujejo o zadevah v svežnih, on blok, kot temu rečejo, in na to vplivajo v glavnem nekaj predstavniki elite, korporacij in imate sicer svobodo, ja, vendar ne znotraj svoje stranke. Naslednja govornica je gospa Barbara Kapel za nepovezane, minuto in trideset. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Gospod poročevalec, konkurenčnost je seveda glavno gonilo za nadaljnjo gospodarsko rast in zaposlovanje v Evropi. Ampak naš velik izziv tukaj je, da v zvezi s tema dvema parametroma eh, Evropa ni dosegla kaj dosti. Naj omenim samo nekaj eh, zadev. Naša stopnja brezposobnosti je dvakrat večja kot v ZDA v Evropi smo izgubili 3 milijone delovnih mest, v ZDA in na japonskem pa skupaj samo 1 milijon. Naša cena elektrike, plina in tako naprej je nekajkrat večja kot v ZDA. Povprečna davčna obremenitev v ZDA je 50 odstotkov nižja kakor v Evropi. Torej, vas ne bo smelo čuditi, Če povem, da v raziskavah in razvoju imamo 100 eh, milijardno vrzel vsako leto v Evropi, če se primerjamo z ZDA. In v zadnjih 15 letih tudi eh, inovativna podjetja imajo vse slabši dostop do kapitala. No, nekaj, kar je potrebno, je strateške prednostne naloge, ki si jih je komisija zastavila. Ampak ali boste pri tem spoštovali uh, pristojnost držav članic, ali boste zahtevali od držav članic, da razdelajo jasna merila za boj proti uh, monopolom. Mislim, da če tega ne bomo naredili, predsedujoča prekinja govornika. Naslednja govornica je gospa Ester de Lange, dve minuti. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, hvala tudi gospe komisarki. Konkurenčnost in konkurenca sta zelo pomembni, vendar ne smeta biti sami sebi namen. Treba zaščititi potrošnike, treba zaščititi naše državljane, zagotoviti pogoje za enakopravno sodelovanje na trgu in to je še zlasti težko v teh težavnih časih, s katerimi se soočajo vse države članice, ustvarjajo se nove ovire za čezmejno poslovanje, ampak dejansko Podobno kot gospod Wolf sem zelo zadovoljna, da komisija vse to nadzira in ima roko na tem, ampak treba se zavedati, da mala podjetja dejansko trpijo zaradi tega, da ne morejo dostopati do trga. Zato je treba poskrbeti, da bodo vse te zadeve dejansko dostopne, da bodo vsa urodja dostopna našim državljanom, malim in srednjim podjetjem. Tudi digitalizacija veliko držav članic pa počne ravno nasprotno, zaščitile so velika podjetja, namesto da bi zaščitile svoje državljane. Veliko je zadev, o kateri bi lahko še govorila, vendar bi predvsem rada poudarila naslednje. Če grem eh, naprimer eh, s taksijem v mesto, potem so tudi tu pogoji med državami zelo različni treba se je vprašati, eh, kakšen je pravilni pristop. Komisija si mora vse to pogledati pobliže in dobro proučiti zadeve ter razmisliti, katere pali, politike bi bilo treba upeljati, da bi se zadeve izboljšale. Tržna moč in kupna moč bi morali delovati v prid državljanom. Hvala. Hvala. Sedaj je na vrsti gospa Analiza Dodd z minuto in pol imate na voljo. Najlepša hvala in hvala, da se je tudi komisarka danes odrežila te seje. Pogosto slišimo, da uh, politika, konkurenčna politika bi morala voditi v enake razmere za vse, ne glede na državo izvora. In zato sem vesela, da priznavamo, da ni enakih pogojev za vse. Nekatere države se izogibajo plačevanju davkov. In škandal LuxLeak nam kaže, da nekatera podjetja so zmanjšale svoje davčno breme skoraj na nič. In ta podjetja niso nujno bolj učinkovita, vendar pa so svoje e, stroške znižali znižale na umeten način. In tukaj uh, komisija pravi, da gre tukaj kot za. Um, tek na 100 metrov, nekdo gre peš, nekdo pa se eh, na to poda za Formula 1. Uh, In uh, zelo sem vesela, da to poročilo priznava, da liberalizacija in konkurenca nista vedno nujno ustrezni. Uh, moramo nuditi infrastrukturo, ki je potrebna za rast na izobraževanju, uh, zdravstvu ali pa um, socialnih stanovanjih, in ni nobenega smisla, da imamo enake pogaje za vse, če ni trave na tem igrišču. In vlada morajo biti svobodna, da se uprejo in da se borijo proti podnebni spremembi. In zato sem zelo vesela, da promoviramo zelene projekte, kajti nima smisla, da imamo enake pogoje, če je to igrišče eh, pod vodo. Hvala. Hvala, gospod Doc. Eh, Gospod Atkinson, imam modr karton za vas, ga sprejmete? Uh, seconds, za 30 sekund, prosim. Put the microphone on, please. Mrs. Dawes, why are you actually supposed... Mikrofon. Tukaj podpirate Junkerja, njegov program proti davčni utaji in tako dalje, ko želi vse unificirati. In tukaj govorimo tudi o transatlantskem partnerstvu in govorimo o svobodi medijev. Ali podpirate, da Guardian Oprostite, resnično sem prehlajena, ampak dejstvo je, da Guardian ima podjetje zunaj Evrope, ali to uh, podpirate, torej da bi Guardian tudi spadal v uh, okvir tega predloga. Hvala. Lepo je, da vas vidim, Janet, v tej dvorani. Najprej bi rekla, mogoče tukaj nekaj zmede. To poročilo pripravlja parlament, ne pripravlja ga komisija. In tukaj to je glas parlamenta, ko govorimo o konkurenci. In ne vem, vi, ampak jaz sama obiskujem majhna in srednje velika podjetja v svojem okrožju in redno in pogosto mi pravijo, da so zaskrbljeni nad eh, prakso multinacionalnih podjetij, ki dobiček prenašajo ven in v offshore eh, podjetja in davčne eh, paradiže. In upam, da se bo to spremenilo in da bo tudi vaša stranka to spremenila. Hvala. Naslednji govornik je gospod Petersen, dve minuti. Thank you, Chair. I'll switch to Hvala. Sedaj bom govoril o svojem maternem jeziku in bom čestital poročevalcu za zelo zanimivo poročilo. Politik, konkurenčna politika je ena izmed temeljnih Mm, področji v Evropski uniji, ključnega pomena za evropsko sodelovanje in tudi za novo komisijo, tudi zaradi močne prisotnosti Margrete Vester. Konkurečna politika je eno izmed področji, kjer sodelovanje na ravni Evropske unije oblikuje veliko in oprijemljivo prednost za vse državljane. V poročelu piše, da Evropska unija mora imeti več kompetenc uh, do držav članic in pomembno je, da in mora komisija imeti gospodarska sredstva za to, da lahko odigra to temeljno ulogo poročevalec poudarja tudi pomen uloge Evropskega parlamenta in zahteva več kompetenc in pristojnosti za parlament. Odstavek 104 poročilo pravi, ta razkorak je treba zapolniti glede, torej preskorak pri vloge Evropskega parlamenta. Torej povdarja, da mora komisija imeti več pristojnosti, več gospodarskih sredstv, Evropski parlament pa mora odigrati večjo vlogo. In s tem se strinjam, kajti to pomeni več Evropske unije, ne manj Evropske unije. In če želimo, je to sprememba v primerjavi s tem, kar sem kar bi pričakoval uh, kot stališče poročevalca. Vsekakor je to poročilo, ki me veseli in s katerim se strinjam in ga bom zagotovo uh, podprl, kot upam, da tudi večina tem parlamentu. Hvala. Gospod, Pe, gospod Marko Vali. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, slišal sem kolege in menim, da pogosto v tem, pa ta parlament eh, piše dobre zakone. Kakšen pa je problem? Problem je, da tisti, ki imajo izvršno oblast, svet, torej svet in komisija, ki bi morala pripraviti dobre direktive, ne prisluhne temu, kar pravi parlament. In zato se sprašujem, zakaj? Zakaj? Imamo recimo Junkerja, ki je predsednik komisije in je um, je, je z davčnim dumpingom v svoji državi obogatev in pozna vse trike, kako se izogniti davkom. Zakaj pa ne, imamo, zakaj ne damo, nimamo komisije, ki bi v šestih <clears throat> mesecih lahko dal torej, eh, na svet vsem tistim, ki ne poznajo vseh trikov. Mi imamo torej parlament, ki dela dobro, ampak svet in komisija pa sta odvisna od lobijev, kot je povedal kolega Wolf, ne delajo v interesu državljanom, ampak kapitala. In tukaj to gre na škodo državljanov, ki vidimo, kako trpijo posledice z brezposelnostjo, z uničenjem sistemom eh, trga, majhnih in srednjih podjetij. In tukaj gre za nelojalne podjetje, kajti multinacionalke imajo davčne sedeže tam, kjer jim se to najbolj splača. Torej, eh, uh, uh, morate njene razstoriti vse, kar je v vaši moči, da bi to ustavili. Hvala. Hvala. Naslednji govornik je gospod Markus Ferber. Dve minuti imate na voljo. Hvala, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Konkurenca je srčika našega gospodarskega razvoja. Zato od rimske pogodbe naprej je bilo pomembno, da imamo poseben organ na evropski ravni, ki skrbi za to, da bo konkurenca v Evropski uniji poštena. In odkar ste vi prevzeli, gospa Festager, pristojnost za to v komisiji, eh, boste morali imeti nekaj sreče, da pripravite pravila igre, ki jih bodo vsi na trgu spoštovali. To mislim, da lahko pričakujemo od eh, poli, eh, politike konkurence. Na področju davčnega prava smo ustanovili posebni odbor in bomo seveda proučili, kaj se dogaja v državah članicah. Veseli smo, da je tudi komisija začela z proučevanjem praks na tem področju v državah članicah. Eh, včasih moramo pravila igre bolj določno zapisati, da bomo vedeli natančno, kdaj je konkurenca poštena in kdaj ne. Tukaj ne gre samo za Google, temveč gre za izzive celotne digitalne ekonomije. V Mislim, da ne smemo napak razstaviti in razumeti konkurenčnega prava v Evropski uniji, da ne bomo uh, oslabili vlogo naših eh, podjetij. Ne smemo si dovoliti, da naša podjetja v mednarodnem okviru ne bodo mogla konkurirati drugih, naprimer letalski prevoz in še nekateri sektori so takšni. Zato se bomo v tem sklicu morali s tem ukvarjati in to poročilo tudi eh, je namenjeno razčiščevanju nekaterih nejasnih pojmev z preteklosti. Hvala predsedujoča, gospa komisarka. Politika konkurence je, kot ste poudarili, temeljna vrednota za uspeh in delovanje Evropske unije. Predstavlja mm, ključen element za odpravljanje ovir pri prostem pretoku blaga, ljudi, storitev in za podporo uh, Eh, enotnemu trgu in varstva potrošnikov. Žal moramo ugotoviti, da v številnih sektorjih še naprej ostajajo tehnične in normativne ovire, ki prepričujejo dobro delovanje notranjega, dinamičnega, učinkovitega in inovativnega trga, ki bi podpiral gospodarsko rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Želim poudariti tudi pomembno ulogo Evropskega parlamenta v zadnjih letih na tem področju. Menim, da načrti za konkurenco morajo v bodoče biti pripravljeni v sodelovanju s parlamentom, tako da se formalno vključi parlament. In tukaj govorim o postopku soodločanja, tako da bi eh, postali, eh, postalo tudi bolj legitimno, demokratično legitimno. Predlagam, da čim prej uh, odpravimo in torej razširimo so odločanje tudi na politiko konkurence. Ni konkurence, če ni transparentnosti. In zato mora e, parlament biti seznanjen z napredkom in z praksami v državah članicah, ki jih komisija podpira. Hvala. Hvala. Naslednji govornik je gospod Teodor Dimitrov Stolajan. Za dve minuti imate besedo. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, susțin în totalitate propunerile din Najlepša hvala. V celoti podpiram to poročilo, ki od e, Evropske komisije zahteva naj preuči dejansko kršitve pravil konkurenčnosti v Evropski uniji, tudi v smislu državnih pomoči kar vključuje seveda tudi posebne finančne ukrepe v smislu davčnih olajšav za multinacionalke. Vem, da je sicer komisija že nekaj storila na tem področju, vendar z veliko nestrpnostjo pričakujemo njeno poročilo oziroma sklepne misli. Kar zadeva razlike v cenah, naprimer popolnoma identičnih zdravil v različnih državah, članicah. To je tudi pomembno vprašanje. Mislim, da se ravno zatem tudi skrivajo številne prakse, ki zlorabljajo različne predpise po Evropski uniji in še zlasti, kadar gre za zdravila, je to zelo resno. Že tako ali tako so zdravila ponavadi predraga, potem pa je očitno videti, da prihaja tukaj do nekih nevidnih ukrepov na nekem usporednem skritem trgu. Zato bi pozval komisijo naj še zlasti pozorno preuči stanje na trgu zdravil in da ugotovi, kdo ima pri tem prevladujoč položaj na trgu, tako da bi lahko v prihodnje preprečili to vrstne zlorabe. Hvala. Hvala. Naslednji govornik je gospod Jepe Kofod. Minuto in pol imate. Øh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča, gospa komisarka. Svobodna konkurenca je jamstvo za to, da potrošniki dobijo najboljše proizvode za najboljšo ceno. To zlasti še velja za telefonski, digitalni in informacijski trg v članku Financial Timesa o telefonskih združitvah je pisalo, da komisija, kar zadeva boring, roaming, da se komisija bori za znižanje cen in da bo na tem temeljila svoje odločitve o združitvah. Vem, da je prošnja dveh danskih podjetij pred komisarjem, torej na, na mizi pred komisarjem. Po mnenju komisije sedaj sprašujem, kakšen je tržni delež, ki po mnenju komisije pomeni eh, duopol in po mnenju komisije dejstvo, da se dovoli to združitev ali to omogoča eh, potrošnikom dostop do ustreznih cen. Gospod Messerschmidt, tudi sam sem bil zelo presenečen na tonom vašega poročila, ki zahteva večjo ulogo Evropskega parlamenta, ko poročevalec Messerschmidt v te, je v tej dvorani vedno bil mnenja, da bi morali parlament ukiniti. Hvala. Naslednji govornik je gospod Georgios Kricos. Tri minute. Najlepša Hvala, gospa predsedajoča. Mislim, da vemo, da enotni trg še ni dokončan in da moramo ga razširiti tudi na področja, kjer ne deluje pravilno in mislim, da so ideje gospoda Mjesešmita in komisarke, da grejo v pravo smer. Kot uh, poslanec zelenih iz Grčije lahko povem, da je struktura notranjega trga zelo pomembna, kar zadeva končne, končne gospodarske rezultate. Tukaj ne gre samo za vodenje Evropske unije, ki zagotavlja to, da uh, enotni trg deluje tudi doma in eden izmed razlogov zakaj Grčija ni bila sposobna uh, hitro iziti iz programov kot recimo Portugalska in Irska, je bilo ravno zaradi problemov z strukturo in načinom delovanja enotnega trga. Velik, velik pritisk je bil na uh, plače, ljudje so bili v zelo slabi poziciji, čeprav je e, strošek dela znaša samo 12 odstotkov. In zelo pomembno je e, pogledati vsako posamezno državo posebej in kako njene gospodarstvo dela. E, in da se pogleda tudi vse, um, vse kar ne deluje. In če Če bi to pogledali, potem bi lahko ukrepali učinkovito. Recimo plin iz Rusije, ki prihaja v Evropo, je naj, eden izmed najdražjih, je najdražji v Evropski uniji. Zaradi tega, ker se zmanjšanje cen ne odraža tudi na logističnem postopku naslednji govornik za minuto in pol je gospod frunzulika ah, najlepša hvala gospa predsedujoča gospe in gospodje zelo sem zadovoljen z izidom pogajanj o tem poročilu želel bi poudariti odličen rezultat uh, javnih storitev ki bodo tudi eh, član, eh, del politike konkurence, tako da bodo lahko Eh, države si organizirale svoje socialne storitve tako, kot jim bo to najbolj ustrezalo. In to je ključnega pomena za mojo stranko. In v predlogih spremembih sem se boril za večjo vlogo Evropskega parlamenta pri oblikovanju naše politike konkurence. Zato, da bi povišali uh, transparentnost uh, trga in tudi gospodarsko rast. S pomočjo tega poročila smo bliže doseganju temeljnih ciljev, kot je zagotavljanje uh, konkurence in boj proti dumpingu na trgu. In, uh, In tako bodo javne storitve podvržene eh, politiki konkurence. In borili se bomo proti, eh, proti, anti, hm, proti trastom in bomo uh, bori, končali bomo davčne udaje, utaje in nelegalne prakse. Ne strinjam pa se z vključevanjem um, um, zasebnih napadov na Google, vendar pa glede na to, da, je, da v poročilu pripravljamo splošna poročila, predlagam, da ga sprejmemo na plenarnem zasedanju. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod David Kaza za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Začel bom za zahvalo poročevalcu za njegova prizadevanje. Mislim, da gre za dobro uravnoteženo poročilo in e, učinkovita konkurenca je dober katalizator za promocijo delovnih mest, inovacij in, e, in inovacij na Eh, na trgu. Leta 2013 je poročilo komisije govorilo o tem, da bi več prostora in moči dali majhnim, srednjim, velikim podjetjem in to kaže na to, da je to prednostni segment uh, gospodarstva in eh, ki ga je eh, hudo prizadela kriza in eh, pogoji v Evropi. Več konkurence pa bi jim pomagalo, da si opomorejo te izgube. Zakonodaja ki je bila sprejeta glede javnih naročil strani parlamenta, lahko pomaga pri tej situaciji in lahko spodbuja prosto konkurenco vendar pa morajo majhna in srednja velika podjetja biti seznanjena s spremembami. Brez, um, brez eh, torej, teh obvestil eh, in sporočene potem to ne bo, ne bo pomagalo. Zato mora komisija pripraviti javne smirnice za javna podjetja o novi zakonodaji o javnih naročilih tako da bodo majhna in srednja velika podjetja bila uh, obveščena in da bodo vključene tudi uh, pogodbe majhne vrednosti. In ne bodo torej od tega imela korist samo večje, večje podjetja, ki so bližje uh, kraju sprejemanja obločil. Hvala. Naslednja govornica je gospa Danuta Jazvovjecka. Dve minuti. Šanovni państvo, niewątpliwie polityka konkurencji jest jednym z fundamentów. Hvala gospa predsedajoča. Seveda vemo, da je poštena konkurenca temelj notranjega trga, vendar vedno znova se soočamo z omejevanjem konkurence in z njenim izkrivljanjem. Zaradi tega trpijo državljani Evropske unije, pa tudi gospodarstvo. Zato je Pobudo komisije treba pozdraviti. Majhna in srednje velika podjetja iščejo možnosti za krepitev svojih eh, eh, dejavnosti. Kar zadeva davčne oaze, je sam primer LuxLeaks že pokazal, da nekatere vlade ustvarjajo neke davčne spodbude in na ta način pospešujejo beg eh, podjetij zaradi nižjih davkov. In mislim, da je zaradi tega eh, prišlo do tega, da smo izgubili na milijone in milijone davkov. Na področju davčnih prihodkov smo torej nekatere države članice utrpele velik minus. Zdi pa se mi, da mora Evropska komisija sedaj razviti inštrumente, ki bodo takšno izkrivljeno konkurenco lahko ne samo uh, odpravljali, temveč tudi preprečevali. V tem poročilu pa pogrešam nekaj. Govora je tukaj o različnih cenah na trgu, recimo, ko gre za ruski plin. Tukaj ni možna poštena konkurenca, če nekateri plačajo, ne vem, 80 eh, dolarjev za kubično tono, druga pa trikrat manj. Tukaj ni gre za neko objektivno uh, oceno, temveč gre za manipulacijo s strani držav članic. Zaradi tega prihaja ne samo do socialnega dumpinga, temveč tudi do energetskega dumpinga. Hvala. Drage kolegice in kolegi, če pogledamo, kakšne rezultate ima politika in če je to kriterij za oceno politike, potem lahko rečemo, da smo ga polomili. Evropska politika je podlegla zasebnim interesom. Privatizacija zadev, ki bi morale biti v skupni lasti, prispevkov, usiljeni bonusi, cene energije in prevoza veliko je teh odprtih vprašanj in ne glede na to, kakšni zneski se omenjajo na zadnje 200 milijard, še vedno ne vidimo konkretnih učinkov na realno gospodarstvo v Evropski uniji. Zadnji tak primer je naprimer tudi Google. Vedno vidimo, kako se na nek način omejuje dostopanje potrošnikov ali malih in srednjih podjetij do pomembnih zadev, tudi do javnih razpisov, naprimer. Tu gre za neke vrste ekonomski patriotizem in vse to je podrejeno spet nekim drugim in višjim strateškim ciljem. In tudi, če eh, lahko govorimo o določenih zneskih, ki so bili na novo odobreni za krepitev konkurenčnosti, na zadnje se je o tem govorilo lani v Bruslju, o 400 milijonih, vendarle ne vidimo nikakih posebnih ciljev, še vedno vidimo, da se bogatijo bogati in da ljudstvo nima nobenega vpliva. Uh, sedaj pa postopek catch the eye pritegnite pozornost predsedujoče enega iz vsake skupine ne bom vzela nikogar ki je danes že govoril prva gospa Romana Tomc za eno minuto Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča, dragi kolegi, kolegice

Uh, hvala lepa gospa predsedujoča pozdravljena gospa komisarka najprej naj se zahvalim poročevalcu za zelo uravnoteženo poročilo seveda je tu še veliko odprtih vprašanj seveda potrebujemo močno konkurenčno politiko vendar potrebujemo pravično konkurenčnost ampak poglavitno vprašanje je naslednje ali ste predvideli kakšne korake treba storiti vnaprej, gospa komisarka. Mislim, da potrebujemo pravo politiko, konkretno politiko, ki bo učinkovita in to učinkovita v resnici tudi na svetovnem trgu, ki bo prijazna do naših podjetnikov. Zaenkrat ugotavljamo, da tega ni. Na evropskem trgu ni konkurenčnosti, ni enakosti med velikimi in malimi podjetji. Drugo vprašanje pa je, ali imate namen urediti ta nered na evropskem trgu. Namreč, tukaj se soočamo zelo velikimi proizvodi, ki prihajajo od drugod in ki jim preprosto ni mogoče konkurirati na enakih načeljih in merilih. Hvala lepa. Hvala. Gospod Angel Čampaski je naslednji, eno minuto. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Бих искал да... Добър ден, госпа председател, драги колеги. Желел би честитати господу Месершмиту за негово уравнотежено и точно поручило posebno pozornost je namenil MSP-jem, ki bi jih bilo treba zavarovati pred eh, konkurenco velikih podjetij. One dajejo službo 65 odstotkov ljudem v EU in v večini primerov so majhna srednja podjetja, ne, biti, ne morejo biti v konkurenci konkurenčna um, velikim podjetjem. Zagotovo obstajajo tudi šibkosti tega poročila, ki pa niso tako pomembne. V Bolgariji lahko uh, obresti na posojila dosežejo tudi 50 odstotkov in tukaj temu je treba posvetiti pozornost pri drugih primerjih, naprimer družbeni dumping in tako dalje, sem prepričan, da bodo, ta, da bodo vsi ti problemi rešeni. Hvala. Hvala. Ivan Jakovčič je naslednji, eno minuto. Svoboda tržne konkurence in poštena konkurenca, to so seveda temelji naše politike in naših eh, gospodarstv. Ampak v tem poročilu je moč videti naslednje. na tistih področjih, ki jih potrebujemo, moramo imeti čim več v Evropi, zato ker imamo težave za konkurenco. To uh, zlasti pomeni enotni digitalni trg in enotni energetski trg. Eden od absurdov, o katerih je govoril kolega iz naše politične skupine, ko gre za Google in njegov položaj na trgu, to je nekaj neverjetnega vstopamo v enotno digitalno tržišče, vstopamo v obdobje, kjer bi morali imeti peto svoboščino, namreč digitalno svoboščino, ampak eh, sedaj vstopamo v to obdobje, tako da to za naš eh, trg ne bo dobro. Danke sehr. Der letzte Redner, der. Hallo. Zadnji. Govornik v tem postopku je gospod Čao Ferreira. Eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da bi bilo dobro, če se spomnimo naslednjega. Zaradi načela svobodne konkurence so, smo privatizirali in liberalizirali ključne sektorje našega gospodarstva. Vsi smo takrat eh, govorili, vsi bomo zmagovalci, vse bo bolje in videli smo, kaj se je zgodilo. Prišlo je do vertikalnega združevanja proizvodnje in distribucije, to je seveda povečalo dobiček za podjetja, eh, poslabšalo pa položaj gospodinstv. V prometu je liberalizacija povzročila monopolistično koncentracijo podjetij v vsej Evropi majhno, podje, majhno število mednarodnih podjetij se sedaj ukvarja z <clears throat> tovornim in eh, potniškim prometom. Še vedno pa obstajajo odprta vprašanja, naprimer v kmetijstvu. Vemo, kam gre skupna eh, kmetijska politika. Stvari uničuje, v, ko gre za manjše kmetovalce, eh, veliki monopolisti pa pridobivajo. Hvala. Sedaj je na vrsti komisarka gospa Vestager. Well, all, uh, Najprej najlepša hvala za to razpravo, ki kaže, kako zavezan je Evropski parlament eh, naši politiki konkurence in pogodbam. V pogodbi je to zapisano. Gospod Werner Langen je to omenil. Namreč, da v pogodbi sicer ni predvidena na tem področju soodločanje Evropskega parlamenta, ampak dokler imamo pogodbo, je seveda treba spoštovati njena pravila, ampak vedno, ko bo to možno, se bom eh, posvetovala z Evropskim parlamentom, ko gre za to politiko konkurence in ko gre za nekatere predloge, ki jih sedaj komisija pripravlja. Drugič, gospod Morve Petersen je pravilno povdaril, da je to sedaj kritični trenutek za Evropsko unijo. To pomeni, da moramo seveda tesno sodelovati z nacionalnimi organi. V tem sodelovanju lahko razrešimo stvari, ki jih sicer ne moremo. Naprimer, ko gre za področje živil. Tukaj so nacionalni organi bistvenega pomena, ampak po drugi strani Morda ti organi nimajo dovolj instrumentov na voljo, ko gre za velika podjetja. In to je nekaj, kar ste vedno znova povdarjali danes zvečer. Ali je ta politika dovolj krepka, da majhna in srednje velika podjetja lahko uspejo, izkoristijo svoje sposobnosti, znanja, da se uveljavijo na trgu. Mislim, da je to zelo primerna ugotovitev, kajti cilj politike konkurence je ne samo na pamet izvajati neke ukrepe in uh, odredbe, temveč omogočiti podjetjem, da uspejo. Ko gre za vprašanje zdravil in razlike na tem področju, komisija v prejšnjem sklicu je proučevala to področje, ko gre za pravila na tem področju in kaj to pomeni za patente. Nekatere razlike v cenah so pravzaprav eh, posledica razlik med državami članicami, ko gre za subvencioniranje zdravil. Komisija bo seveda sledila temu eh, trendu, tako kot eh, razvijanju evropskega patenta na tem področju. Davki so naslednja tema ki je bil zaposlovala našo razpravo. Seveda bom izkoristila vsa orodja na področju konkurence da proučimo eh, fiskalne pomoči in eh, kjer že imamo nekaj sodnih odločb eh, pravno veljavnih, ki se borijo proti izkrivljanju konkurence. Potem energija. Mislim, da smo sedaj se vsi dovolj zavezali, da bomo odprli energetski trg. Ne nazadnje imamo tukaj mešane pristojnosti držav članic in Evropske unije. Ko gre za energetski splet, splet energentov, seveda je tukaj jedrska energija tudi del tega spleta, ampak države članice so tiste, ki določajo in odločajo o tem spletu. Vendar mi moramo skrbeti za to, da ne bo šlo preveč davčnega denarja v to. In modernizacija državnih pomoči, kot pravite, bo unesla več transparentnosti v način porabe eh, proračunskih sredstev. In mislim, da moramo to narediti tako, da ne bodo samo mediji, temveč tudi državljani lahko sledili porabi eh, davčnega denarja. Mislim, da se bomo na digitalni trg še morali vrniti, zlasti, ko bomo začeli razpravljati o enotnem digitalnem trgu in o predlogih, ki jih v kratkem času nameravamo posredovati komisija. Najlepša hvala za to razpravo. Mislim, da je to dobra osnova za naše nadaljne delo. Hvala tudi poročevalcu, poročevalcem v senci in vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Hvala. Sedaj pa še poročevalec Mesur Šmit za dve minuti. Njega bom še, pa bom pa sam njo debatten. De fleste politiske. Najlepša hvala. Hvala za to razpravo, ki je bila morda včasih polemične narave, včasih pa politične. Najprej naj se lotim polemičnih eh, izrazov. Res je, da smo se za to poročilo pogajali. Morda bi si tisti, ki so kritizirali to poročilo, uh, ogledali, kakšen je bil postopek pogajanj, kako so vlagali uh, predloge sprememb in tako naprej. Malce me jezi ta polemika dveh uh, gospodov, dveh danskih gospodov. Ne vem, noben od teh dveh, kolikor vem, še nikoli ni pripravil kakšnega poročila. Večina pa ste ocenili pogajanja kot pozitivna in to me veseli. Veseli me, da je vsebina poročila, o kateri se vsi strinjamo, vsebuje nekaj kritičnih, nekaj pa, pa tudi nekaj konstruktivnih eh, ugotovitev. Mislim, da nihče v tem parlamentu ni natančno opisal, kaj potrebujemo za to, da razvijemo enotni digitalni trg. Torej, podrobnosti so tiste, o katerih sem sam poskušal nekaj napisati v tem poročilu. Gospa komisarka, na tem področju pa tudi na drugih pričakujemo sedaj pobudo komisije. Gre za zaupanje, gre za angažiranost in prepričan sem, da bomo jutri na konstruktivni in pozitivni način lahko podprli to poročilo. No, nekomu ne rečem, seveda, vsi morda ne menimo, da je kompromis, ki smo ga dosegli, eh, alfa in omega, ampak eh, mislim, da smo lahko dosegli vsaj nekaj pozitivnega.